skupina EKR je prosila za imenovanje gospoda Česlava, ki bo zamenjal gospoda Dislava Krasnodevskega v odboru za zaposlovanje. Je kdo eh, proti? Ne.